Mes chers collègues, bonjour. Excusez-moi. Kolegi in kolegice, dober dan, se upravičujem za to krajšo zamudo. Ne, zdaj še ne rečemo dober večer, gospod Vin van de Kamp. Pred šesto uro popovdan, ne, še vedno je dober dan. Izmed Ertug, dober dan tudi vam, kako gre? V redu? Odlično. Dnevni red je lahko sprejet, razen če ima kdo kakšen komentar, kakšen komentar, ne, ste vsi zadovoljni, prav, potem pa nadaljujemo. Zapisnik se je 12. aprila, bo potrjen, če ni komentarjev, prav, na to pa sporočila predsednice, imate srečo, sporočil nimam, tako bomo takoj začeli svežnjem za mobilnost. Govorili bomo o cestnih pristojbinah z našo poročevalko Kristin Revodalon. Dobr dan, kako ste? Gospa Klun, ki pa je ni, gospod Salini, tudi njega ni. Preden besedo predam naši poročevalki. Hvala. Torej, preden besedo predam naši poročevalki, bi rada toplo pozdravila današnjo skupino obiskovalcev z univerze v Visbadnu. Gre za študente in študentke prava. Dvignite roke pozdravljeni. Gospod Galer vas je povabil na današnjo sejo. Pozdravljeni. Spremljajte to sejo, zelo eh, pogosto se ukvarjamo z zelo zanimivo zakonodajo in glede na to, da študirate pravo, se lahko marsičesa naučite z nami. Začeli bomo torej s svežnjem za mobilnost govorili bomo o cestnih pristojbinah, beseda pa je vaša gospa Kristina Revodalon. Na to bomo besedo predali še poročevalcem v senci. Besedo bomo predali tudi gospodu Donsu. Gospod Dens je poročevalec v odboru za okolje. Na to pa bomo poskušali ugotoviti tudi, kaj se dogaja v komisiji. Kako ste, komisija? ponedeljek je. To no, je težek dan. No, saj gre. Gospa Revodalon, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani poročevalci, gospe in gospodje, preden predstavimo kompromise, ki smo jih eh, oblikovali v sodelovanju s poročevalci v Senci, bi se vam rada zahvalila za sodelovanje. Hvala vsem članom in članicam odbora, še zlasti pa poročevalcem in poročevalkam v senci za vaše sodelovanje pri pripravi teh kompromisnih predlogov sprememb. Mislim, da smo upravili dobro delo v omejenem času. Kompromisi pokrivajo vse glavne teme besedila. Res je, da vseh kompromisov ne podpirajo vse skupine, kar je seveda popolnoma normalno. Smo pri številnih kompromisih zagotovili največje možno uh, večino. prvi kompromis se nanaša na eh, obvezna namenska sredstva in eh, to je kompromis, ki ga velika večina podpira. Na to, kar se tiče zmanjšanja pristojbin za eh, redne eh, uporabnike, na to gorske regije, na to periferne eh, regije in pa eh, posebne pristojbine za težka vozila, kar se tiče izpusta emisije. Tudi to podpira večina poročevalcev v senci. Veseli me tudi, da večina poročevalcev v senci podpira kompromis za uh, odpravljanje vinjet za težka tovorna vozila do 31. decembra uh, do leta 2022. Izpostavljamo eh, glavni dve načeli, onesnaževalec plača in uporabnik plača. Ostali kompromisi bodo še predmet razprav. Jutri imamo še eno sejo s poročevalci v senci in eh, poskušali bomo napredovati. Kar se tiče pristojbin za zonanje stroške, predlagam, da upoštevamo rezultate glasovanja v odboru za eh, okolje, tako da bomo določili minimalno eh, raven teh pristojbin glede na razred vozila. Upoštevati je treba tudi uh, Eh, težka tovorna vozila v evropskem eh, transnacionalnem sistemu oziroma omrežju. Nadaljevati moramo tudi razpravo o lahkih vozilih, to je zelo občutljiva točka in razumem eh, pomisleke določenih držav članic. Datum, ki ga predlagajo kompromisi, 31. december 2025, predstavlja dovolj časa za države članice, da se, ta, da se te prilagodijo na novo evropsko zakonodajo izogniti se želimo eh, nesporazumom in kompromis za pristojmine za eh, prometne konice omogoča državam članicam, da to uvedejo na harmoniziran način, če si tega želijo. Ne gre za obveznost. Razumem pomisleke določenih eh, poslancov in poslank in še enkrat bi rada izpostavila nezavezujočo naravo teh pristojbin. Na to Eh, razširitev eh, področja uporabe pristojbi na sekundarne ceste. Pri tem od držav članic ponovno ne zahtevamo, da takšen sistem uvedejo, ampak je to zgolj možnost, ki jo lahko uporabijo. Če to želijo narediti, morajo to narediti v skladu z direktivo o europristojbinah na harmoniziran način, tako da ne bomo prišli do uh, razdrobljenega sistema na evropski ravni. Še enkrat, ta svežen kompromisov zagotavlja visoke ambicije predloga komisije, obenem pa krepi določene elemente, naprimer pristojbine za zunanje stroške. Upoštevamo tudi socialne vidike in pa teritorijalne vidike carinskih sistemov. Toliko, gospa predsednica. Še enkrat pa izpostavljam, da nas čaka jutri še ena seja s poročevalci v senci. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Razprava se začenja. Gospod Žorž Bah, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kar za začetek naj upozorim na to, da smo zelo dobro sodelovali s poročevalko, pa tudi z drugimi poročevalci v senci. Tudi pristop mislim, da je bil zelo zadovoljiv. Poročevalka Kristin je že dejala, da smo dosegli dobre kompromise. ELS lahko kompromise, kar se tiče pristopin za zastoje, ne more podpreti, zato ker menimo, da bo to vodilo do dvojne obremenitve. Potem pa še ena točka, ki je ne podpiramo, kot ELS. To je rešitev pravil na stranske ceste. Tudi poročavka je omenila, da to ni obvezojoče, to je uh, samo ena od možnosti, ki se jih lahko izbere. Zato mislim, da mora veljati subsidijarnost in moramo to prepuščati državam članicam, katere stranske ceste želijo vključiti najbolje poznajo razmere v svoji državi, v svojih regijah in to enotno pravilo za vse se nam zdi ne upravičeno pri poročanju, pa se mi zdi, da smo našli dober kompromis. Vedno bolj pomembno bo to, to je že pomembno, govoriti in imeti na razpolago veliko podatkov. Seveda pa si ne želimo birokratske pošasti, to moramo preprečiti. Prav tako se veselim, da smo dosegli široko soglasje, kar se tiče vključevanja kombiniranih vozil in dostavnih vozil. Po moje je ta raztoča težava teh tipov vozil pomembna. To predstavlja pereče vprašanje, tega se moramo lotiti, pa tudi kar se tiče varnih parkirišč, tudi to se mi zdi dobro, da je vključeno. jutri. Bomo govorili še o dveh točkah, prvo, kaj je to omenila, phasing out. Za osebna vozila. Tukaj bomo še se morali malo pogovarjati, potem pa še ena točka. To je pa ločevanje avtobusov in tovornjakov. Veselim se nadaljnega sodelovanja in sestanka s pročovalci v senci jutri. Mislim pa, da smo na splošno v dobrem sodelovanju našli dobre kompromise in pripravili dobro poročilo. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Bach, monsieur Rike. Najlepša hvala, gospod Bach. Gospod Rike. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednica. Rad bi se zahvalil poročevalki za odlično upravljeno delo in za razprave, ki smo jih imeli. Naša skupina je podpirala velik del eh, tega poročila že v začetku. Nismo imeli nekih težjih razprav, zato ker se strinjamo, da je treba iti eh, dlje kot komisija s svojim predlogom. Eh, potrebujemo jasna stališča pri tej direktivi mi podpiramo namenska sredstva, seveda pa ne smemo pozabiti na eh, težave, ki bodo verjetno nastale v eh, eventualnem trialogu. Želimo si eh, tudi ustrezne ureditve za lahkotovorna vozila, o tem je govoril tudi Žorž. Kar se tiče sekundarnih stranskih cest, pa se strinjamo s poročevalko. da morajo biti te ceste vključene, če bodo predvidene v zakonodaji, če ne bodo vključene in če bomo tukaj absolutno podpirali načelo subsidijarnosti, bo to nevarno za notranji trg. To bo negativno eh, geografsko gledano in eh, administrativno gledano. to bi lahko škodilo uh, splošnemu izvajanju te zakonodaje. Tako da podpiramo stališče poročevalke v zvezi s tem. Pomembna točka za našo skupino je uh, zmogljivost, uh, kar se tiče finančnih sredstev. Uh, to je povezano s sekundarnimi cesti. Regionalni organi so uh, tisti, ki bi morali imeti možnost, da eh, odločajo, eh, glede na to, da bodo tudi izvajali to zakonodajo. Še komentar v zvezi eh, z varovanimi parkirišči. Razumemo, kako pomembna je ta točka za druge zakonodajne akte, ne moremo pa tega sistematično povezovati z avtocestami, ne moremo imeti zavezujočega elementa pri izvajanju te direktive. Zato, ker s tem ne bomo mogli upravljati. Velika omrežja še niso popolnoma opremljena, nismo še razrešili eh, določenih vprašanj v zvezi z uporabo teh eh, parkirnih mest. Na to eh, načelo onesnaževalec eh, plača, načelo eh, plačila glede na prevoženo eh, kilometrino in tako naprej, vse to aktivno podpiramo glede na reakcije od zunaj. Se zavedamo, da bodo razprave s svetom težke in ravno zato se eh, strinjamo, da je treba zagotoviti veliko večino pri podpori eh, kompromisov in eh, poročila. Naša skupina bo to tudi naredila. Podpiramo kompromise, ki ki je pripravila pročevka. Najlepša hvala, gospod Rike, gospod Dalonde. Fru Udfarande, min kolega Mihajl Kramer, so me. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolega Kramer, ki je odgovoren za ta dosje, se nažalost ni uspel udeležiti današnje seje, rad pa bi spregovoril v njegovem imenu. Ta predlog vsebuje številne pozitivne elemente. Naprimer, govorimo o širitvi področja uporabe, eh, vključili bi radi tudi sekundarne ceste, eh, na to imamo pristojbine na podlagi prevožene kilometrine eh, in spoštujemo ustreza načela onesnaževalec plača in uporabnik plača. To je pomembno za okolje. Pomembno je upoštevati tudi zunanje stroške ampak pogrešamo pa nekatere druge elemente. Naprimer, eh, vključiti bi bilo treba avtomobile in eh, motocikle, če si želimo zelenega prehoda v tem sektorju. Evropska unija bi morala prispevati tudi eh, s finančnimi sredstvi, seveda, k izvajanju tega predloga. Ta predlog je torej pozitiven, ima pa tudi nekatere negativne točke. Najlepša hvala, gospod Dalunde. Gospod Kilonen. Dobro. Dobar dan. Kiitoksia puheenjohtaja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila poročevalki in poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Danes zjutraj sem eh, zapustila svoj dom ob dveh zato, da bi se lahko odeležila te seje, ker menim, da je ta tema res izjemno pomembna. Še enkrat se zahvaljujem kolegici Kristin in njeni ekipi. Mislim, da so opravili zelo dobro delo. Predlagani so bili različni eh, elementi, različne rešitve. Eh, pogovarjali smo se o eh, različnih kompromisih in mislim, da smo na koncu dorekli precej dober svežen kompromisov pri nekaterih točkah bi si sicer želeli eh, boljših ubeseditev, naprimer kar se tiče parkirnih mest, eh, kar se tiče eh, njihove povezave z varnostjo v prometu, z obvezno naravo teh mest in tako naprej. Še vedno govorimo o avtobusih, o kombiniranih vozilih in o tovornih vozilih. Kar pa se tiče emisij, je prav tako treba eh, razrešiti določeno vprašanje. No, kakorkoli, že jutri imamo še eno sejo s eh, poročevalci v senci, se upravičujem, in verjetno se bomo lahko pogovorili o nekaterih ostalih eh, odprtih vprašanjih. Že nekaj časa razmišljamo o glavnih ciljih te zakonodaje, razmišljamo tudi o podnebju in okolju, kako upoštevati to, To bo pomembno tudi v trialogu in mislim, da bi lahko bila raven ambicij včasih eh, viša, kot pa je sicer. To bi pomenilo tudi, da se v trialogu na to ne bi znašli v situaciji, ko bomo oziroma bi morali sprejeti eh, rešitve, ki so niže kot pa uh, naši podnebni cilji. Še enkrat pa hvala za eh, odlično konstruktivno sodelovanje. Razprave so bile včasih burne, to je res, ampak sodelovanje je bilo odlično. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kilonen. Gospa Ajuto, izvolite. Sì, grazie, grazie Presidente. Allora faccio i complimenti alla relatrice per l'ottimo lavoro che. Najlepša hvala, Gospa predsednica, tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za odlično upravljeno delo. Sama sem podpisala večino tega poročila, večino kompromisov in upam, da bomo lahko eh, našli rešitve, ki jih podpira velika večina. Načeli onesnaževalec plača in uporabnik plača sta bistvenega pomena, to je res. Imamo še nekatere odprte vprašanje, naprimer, kar se tiče sekundarnih eh, cest. In ubeseditev v kompromisu je sicer korak naprej, ampak vseeno menim, da eh, moramo to rešitev še izpiliti. Mislim, da lahko eh, trenutno rešitev podprem v večji meri kot prejšnjo ubeseditev v nekaterih državah sekundarna omrežja delujejo podobno kot primarna eh, omrežja. In to je zelo relevantna tema, zagotoviti eh, moramo stališča, ki jih lahko na to argumentiramo v vseh državah članicah. Res je, da obstajajo Eh, v nekaterih državah večje razlike med primarnim in sekundarnim eh, cestnim omrežjem in tam so okoličine drugačne. Ravno zato je pomembno upoštevati tudi določen eh, manevrski prostor za države članice, ki morajo imeti možnost, da se prilagodijo na posebne okoliščine. Govora je bilo tudi o spodbudah za vozila z ničnimi emisijami. Tudi to podpiram. Gre za pomemben element tranzicije, ki ga moramo spodbuditi podbujati. Vozila in cestni promet mora eh, onesnaževati manj. Takšne spodbude so torej dobre, ampak eh, morajo biti časovno omejene. Ne smejo trajati v nedogled. Potrebujemo torej ustrezen pristop, ko bomo enkrat imeli eh, dovolj vozil z ničnimi emisijami, pa lahko začnemo na to te spodbude zmanjševati in sredstva ulagati druge. Dejstvo je, da potrebujemo finančna sredstva na začetku neke e, pobude, ne moremo pa na to ohranjati isto raven financiranja v nedogled. Pomembno je tudi, da se ustrezno lotimo vprašanja uporabe cest, eh, poskušati je treba zmanjšati eh, prekomerno uporabo cest. Imamo naprimer rešitve v železniškem prometu, ki bi si jih lahko pogledali. Dejstvo je, da državljani že veliko plačujejo za mobilnost, tako da je treba zagotoviti, da bodo lahko državljani videli, kaj se dogaja, razumeli, da se dogaja nekaj pozitivnega, tako z vidika cestne infrastrukture, kot tudi z vidika varnosti. Stroški so namreč eh, vedno višji, mi pa nočemo, da končni račun plačajo davkoplačevalci prizadevamo si za ustrezne naložbe, tako da bomo lahko izboljšali in nadgradili našo infrastrukturo in to v veliki meri. Trajnost je tista ključna beseda in upam, da bomo kmalo eh, prišli do končnega besedila. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ajuto. Gospa Arnotu, izvolite. Merci, Merci, Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vam, gospa poročevalka, za upravljeno delo. No, ne smemo se preveč izgubljati eh, v besedah. Ne glede na to, kakšni so vaši kompromisi, gospa poročevalka, je realnost eh, naslednja. Eh, države najbogatejše celine v svetu po letih varčevanja še vedno nimajo dovolj denarja za ohranjanje infrastrukture. Tukaj se govori o tem, da bi eh, zasebnim uporabnikom upor, eh, pobrali kar največ denarja. Govorimo pa zgolj o tovornih eh, vozilih. Izkoriščati želite tudi avtomobiliste. Zgolj težka tovorna vozila naj bi plačevala pristojbine. Prav s tem se strinjamo. Velika prometna podjetja se pogovarjajo zgolj o podrobnostih. Sprašujem pa se, kaj se dogaja z vsemi tistimi amandmaji in kompromisi, ki eh, želijo zvišati stroške za eh, voznike avtomobilov. Ne smemo posegati v takšne eh, svoboščine, te svoboščine, da lahko svobodno potuješ. Eh, ne moremo kar tako uh, črtati seznama. Hvala, gospod Kor. Ja, Draga Kristin, zelo zadovoljen sem zaradi večinoma odličnih kompromisnih predlogov. Dve prepombi pa vseeno. Prvič, enostavno ne morem podpreti kompromisa, ki če tudi poslovno dopušča pristobine za zastoje. Ti stroški, ki nastajajo zastoji, Že danes nosijo uporabniki za to, bi to vodilo do nepotrebne dvojne obremenitve. Ravno sprotno, te pristobine moramo odpraviti, novih pa ne smemo uveljavljati. Drugič, države članice bi morale dobiti možnost ozira zgodovinskega interesa, ki izpolnjujejo pogoje člena 3 sedmega odstavka direktive o tehničnem nadzoru nad vozili, eh, možno izuzeti. seveda to ne gre za star avtomobil, kot je da zadnjič kolega gre za zgodovinsko vredna, vredne avtomobile. Hvala lepa. Schmidt, la Hvala lepa, gospa Šmit. Hvala lepa. Tudi meni se zdi, da je bilo upravljeno odlično delo strani poročevalke in še prav posebno strani poročevalcev v senci, ki seveda so imeli težave z našimi prispevki. Najprej, kar se tiče kolega Delunde. Mislim, da ne gre za pozitivn zelen premik, gre za to, da bomo speli politiko, ki bo razumna za vse voznike v Evropi. Zavračam odločno rešitev na tovornjake, to bo pomenilo višjo ceno in to ogroža tudi subsidijarnost, kot je dal kolega. In to se mi zdi eden najpomembnejših elementov. za ohranjanje infrastrukture po CO2 emisijah in lestvica za plačevanje za tovornjake, pa za me sploh nima smisla, kaj ti za novogradne cest CO2 ni pomemben emisije, se bo laže urejalo prek davkov eh, na gorivo. Prav tako pa tudi ni razloga, da bi uvedli plačilo cestnine za tovrnjake po preženih kilometrih. Mislim, da moramo se izogniti iskreno konkurence. Mislim tudi, da te nevarnosti tukaj ni. Kar se tiče subsidijarnosti, naj to še enkrat izpostavim, pa je po mojem mnenju pomembno, da se državam članicam prepušča, kako oblikujejo pristojbino za osebne avtomobile. In seveda diskriminacija na podlagi nacionalnosti, tega ne bomo dopuščali, če bi se to dogajalo, pa se seveda lahko obrnemo na sodišče, kot je Avstrija nedavno storila. Najslabše pa je pristojbina za zastoje, čeprav to še ni točno določeno, nihče seveda ne stoji rato zastojo in tudi dostanov vzira si seveda ne morejo izbirati časa, kdaj morajo biti na cesti. Za državljane, za MSP -je, je to zgolj še ena draga šikana, šikaniranje in tega v Evropi ne smemo dopustiti. Hvala lepa. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Gospod Deli, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednica. Imam samo dva kratka komentarja, ki smo ju že eh, slišali strani našega poročevalca v senci gospoda Žoča Baha. Gre za potniški promet, za avtobuse. Kot eh, vemo, ti prispevajo k zmanjšanju prometne obremenitve zmanjšujejo tudi emisije, ampak eh, omrežja niso enaka v vseh državah članicah. Pogosto se njihova uporaba eh, povezuje tudi z uporabo železniškega eh, prevoza in dostopnosti od tega. Mislim, da morajo imeti države članice dovolj manjerskega prostora, da prilagodijo svoj pristop, kar se tiče zaračunavanja pristojbin za avtobuse. Še eno stvar smo slišali in to so avtomobili. Mislim, da moramo biti previdnejši in dovoliti državam članicam, da izberejo najbolj očinkovit način uh, zaračunavanja. Nišče ne dvomi v načeli poročevalec, pla, uh, onesnaževalec plača in uh, uporabnik plača, ampak paziti moramo, ne smemo biti prestrogi. Uh, in zahtevati zavezujočih elementov, ker se bojim, da bodo na to eh, državljani izbrali stranske ceste in druge ceste, tako bo še več prometa in še več onesnaženja. Mislim, da je treba spoštovati načelo subsidijarnosti, omogočiti eh, manevrski prostor za države članice tudi pri avtomobilih. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Liberacki, izvolite. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca Deli. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, Kristin. In eh, čestitke za upravljeno delo. Ni bilo preprosto priti do tega kompromisa. Dejstvo je, da potrebujemo več in več eh, cest, eh, smo na koncu neke dobe, želimo tudi, da se obstoječe ceste uporabljajo čim bolj učinkovito težava pa so stroški. Obračam se na našo poročevalko in zastavljam naslednje vprašanje. Če bomo zaračunavali pristojbine za sekundarne ceste, potem bi morali po mojem eh, mnenju zagotoviti namenska sredstva za povečanje varnosti v sekundarnem omrežju. Še posebej to velja za železniške prehode. Železnice nočejo vlagati v eh, prehode, češ da eh, je to strošek za tiste, ki skrbijo za ceste. Na drugi strani pa slišimo isto zgodbo. Pogosto prihaja do nesreč med eh, vlaki in eh, vozili v cestnem prometu. Nekaj denarja bi morali torej namensko porabiti za zaščito eh, prehodov čez železnico. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa, predsednica. Tudi meni je pomembno, da imamo resnico, kar se zdi stroškov v tovornem prometu, tudi glede zunanjih stroškov, to je potrebno uračunati. To pomeni, da moramo škodljive eh, snovi in stroške, ki so povezane s temi, tudi vključiti. V Avstriji imamo vinjeto, ta seveda ne temeli na prevoženih kilometrih. Tukaj vidim velike težave za nas. Če ne bomo imeli ekološkega evropskega sistema na evropski ravni, dokler tega ne bomo vedli na evropske ravne, bo to vodilo do velikih težav v Avstriji, ker imamo pač nacionalne sisteme. Asfinak se ena ena financira iz eh, cestnin in zato se tega, si tega modela ne želimo odpraviti. Kaj bo to pomenilo? To bo pomenilo dodatna streška, stroške za veliko voznikov. Kako bi naj ta predlog dejansko bil uveljavljen, to v tem trenutku eh, je še velika uganka. predelali bi naj eurovineto, zunanje stroške, potrebujemo pa torej enoten sistem na evropski ravni. Hvala lepa. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Sedaj pa se obračam v smeri komisije. Gospod Edi Ježbo. Izvolite. Predala vam bom eh, besedo. Vseeno bi izpostavili nekaj, kar je pomembno pri eurovinjetah odboru za promet imamo cilje. Eden od ciljev, ki se ga moramo eh, lotiti, je naslednji. Ukvarjamo se eh, z vulkanom, eh, s podnebnimi izzivi. Nekateri v to ne verjamejo, ampak zatem se skrivajo tudi vprašanja v zvezi z javnim zdravjem. Statistika je grozna. Naj spostavim še enkrat, da gre za 500 tisoč preuranjenih smrti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 Na ravni komisije smo imeli veliko razprav, eh, veliko sej eh, s poročevalko, s poročevalci v senci, s sekretarjatom eh, odbora Tran. Imeli smo zelo konstruktivne razprave in rad bi se zahvalil vsem poslancem in poslankam za pozitivno ozračje. Drugo splošno sporočilo, ki bi rad poslal, se nanaša na časovnico. Kot veste, razprave na ravni sveta niso preproste. 7. junija bo eh, zasedal eh, svet ministrov in upamo, da bodo dorekli splošni pristop. V tem eh, težkem kontekstu je vloga parlamenta zelo pomembna, tako vsebinsko gledano, kot tudi časovno gledano. Želeli smo spodbuditi, spodbuditi odbor Tran, da čim prej sprejme poročilo 24. Eh, maja, kot je predvideno, oziroma pred eh, zasedanjem eh, ministrov 7. junija, tako da boste lahko izpostavili vaše jasne ambicije v zvezi s tem dosejem in v okviru tega zakonodajnega sklica. Toliko v zvezi s splošnimi komentarji. Gre za tretjo revizijo direktive o eurovinjetah, seveda nosi ime eh, eurovinjeta, ampak eh, to je eh, ime, ki je bilo sprejeto pred več kot 20 leti. Strinjamo se z nekaterimi ambicijami, kar se tiče kategorij vozilov, vozil, se upravičujem, kar se tiče zonalnih stroškov. Poročevalka je še bolj ambiciozna kot komisija, kar se tiče eh, rezultatov eh, bele knjige in kar se tiče spoštovanja načel eh, onesnaževalec plača in uporabnik plača. Kot veste, se delo še ni začelo. Avstrijsko predsedstvo, s katerim smo se srečali danes do povdan, želi začeti s tem delom pri svežnju za mobilnost 1. Ambiciozni so, to želijo narediti, tudi kar se tiče dosjeja Eurovinjete. V tem kontekstu je pomembno, da Evropski parlament zavzame jasno, eh, odločno stališče v zvezi z načeli, ki jih želite vključiti v to revizijo direktive Eurovineta. Ne bom se spuščal v podrobnosti glede vseh predlogov sprememb. To je bilo izpostavljeno že v prejšnjih dveh razpravah. Komisija eh, v splošnem podpira upravljeno delo rad bi se dotaknil eh, zelo visoke eh, ravni kakovosti eh, predlaganih sprememb, gre namreč za zelo tehničen dosje. Radi pa bi vseeno izpostavili manjši negativni element, ki smo ga že omenili na prejšnji seji, kar se tiče novih pristojbin in kar se tiče dodatnih pristojbin mora priti do obveščanja komisije. To lahko namreč eh, privede do velikega povečanja eh, cestnine. Zakaj treba takšne spremembe priglasiti? Ne zaradi birokratskih razlogov, ampak zato, da zagotovimo, da je eh, pristojbina pravična, pristojbina, ki jo plačuje uporabnik. Nočemo nekih dodatnih izjem glede na eh, trenutno direktivo in eh, glede obveznosti o priglasitvi o pristojbini komisiji. Imeli smo dolge eh, razprave o dodatnih eh, pristojbinah v državi, ki jo poznate, v regiji, ki jo poznate in eh, sedaj se je država odločila, da bo priglasila eh, vse to komisiji. Pomembno je to še enkrat, kot sem dejal, za zagotavljanje pravičnega sistema. Hvala za razpravo. Gospa Pročavka, Kristin Revo Dalon. Najlepša hvala. Rada bi povedala, da smo z veliko večino podprli revizijo eh, bele eh, knjige, podprli smo načeli onesnaževalec plača in uporabnik plača. Čez eno leto eh, bodo potekale nove volitve, na kocki je naša kredibilnost in zato je treba razumeti, zakaj gre pri vsem tem. Pri tem doseju in tudi pri drugih dosejih, ki jih obravnavamo v odboru TRAN, gre za izvajanje načel, ki smo jih že podprli in to je zelo pomembno hvala sodelovanju poročavcev v eh, Senci. Kot smo slišali, so se dotaknili tistih kompromisov, ki so še vedno odprti, kot sem dejala v začetku. Naprimer, eh, stroški prometnih eh, konic. To sta izpostavili zlasti dve skupini. Večina eh, podpira najdene rešitve. Povedala bi, da že obstajajo različne eh, tarife v nekaterih državah članicah eh, glede na gostoto prometa in zadeve so jasne, ko so enkrat razložene. Ti predlogi komisije so se že izkazali za dobri in uh, s tem zagotovimo manj prometa in manj onesnaženja. Tega nismo potegnili uh, iz zraka kar tako, ampak gre za ukrepe, uh, ki jih eh, poznam tudi iz meni zelo dobro znane uh, države. In gospod Leža je to uh, omenil. Uvodoma sem že dejala, da nočemo od držav zahtevati, da uvedejo pristojbine za sekundarna omrežja. Želimo zgolj dati državam članicam to možnost. Vemo, da obstajajo nekatere sekundarne ceste, ki se jih uporablja eh, ravno v ta namen, da ni treba eh, plačati. In kot je dejal gospod Liberacki, se te sekundarne ceste uporabljajo tako kot eh, ceste, za katere je treba plačati in tam se poraja vprašanje varnosti. Pomembno je, da zagotovimo varnost na teh zakonarnih eh, cestah in eh, po našem mnenju lahko to renimo, naredimo z namenskimi eh, sredstvi. To podpira večina in na ta način lahko prav tako zagotovimo, da bodo ljudje sprejeli to načelo plačevanja za ceste. Vsi eh, plačujejo, eh, vsa tovorna vozila plačujejo glede na eh, kilometrino, imamo pa nekatere izjeme v nekaterih državah članicah za lahka tovorna vozila. Poskušali pa smo harmonizirati sistem tako, da bi zagotovili, da vsa vozila, tudi avtomobili, sodelujejo v pravičnem sistemu. Tukaj smo kot predstavniki vseh državljanov. Na ta način torej vsi državljani eh, plačujejo pravično, eh, tudi tisti, ki uporabljajo eh, osebna vozila, ki prav tako onesnažujejo, ki prav tako uporabljajo infrastrukturo in sredstva, ki jih bomo nabrali prek teh pristojbin, lahko uporabimo za promet, tako da bi zagotovili, da se upošteva vse kategorije vozil in da bi ta sredstva dejansko vlagali spet v promet. Kar se tiče razlikovanja med eh, avtobusi in tovornimi vozili, razlikujemo med eh, temi kategorijami na ravni pristojbin za avtobuse. Gre za javno storitev in pristojbine ne morejo biti enako visoke kot pa tiste za težka tovorna vozila. Veliko je bilo govora tudi o davkih. Ne gre za davke, gre za pristojbine še enkrat, eh, ponavljam, verjetno že eh, četrtič, ampak pristojbine bi imeli torej in eh, ta sredstva bi morali uporabljati namensko. To je nekaj novega in kot smo slišali strani Dominika Rikeja in drugih, potrebujemo jasno stališče parlamenta, tako da bomo dejansko lahko naredili korak v smeri takšnega sistema in da bodo lahko vsi razumeli in sprejeli takšen sistem to je pomembno in res je, v trialogu moramo eh, pokazati, da eh, za nami stoji velika večina. Jutri nas čaka še zadnja seja eh, s poročevalci v senci. Rad pa bi se, rada pa bi se zahvalila asistentu Samuelu Beleju, ki je tesno sodeloval z vsemi. Hvala vsem, vse skupaj je jasno. Naj spomnim, da bo glasovanje potekalo 24. maja od 9. ure naprej. Prav, nadaljujmo. Naslednje je poročilo gospe Klun, ki je ni in gospod Vim van de Kamp jo bo zamenjal. Izvolite, gospod Vim van de Kamp. Hvala lepa, predsednica, kolegica Didre. Res ne more biti tukaj danes popodne. Tako da bom prebral njeno izjavo. Njena izjava. Hvala lepa vsem kolegom za vse predloge sprememb. A, to je enostavno. Zaradi relativno majhnega števila, da manj majev, manj kot 40, se nam ni zdelo potrebno podajati kompromisne predloge sprememb. Tako da bomo šli kar na glasovanje in neposredno na glasovanje seznam. Kar se tiče vsebine, pa naj še enkrat ponovim, da je predlog komisije ali poročevalke tak, da ne ogroža pristojnosti držav članic, kar se tiče davčnih vprašanj, samo dodaja prožnost glede obstoječih pristojnosti. Prav tako naj povem, da je pomembno, da nismo preskriptivni, kar se tiče zadev, ki so v pristojnosti držav članic. Še vedno bodo države članice odločale in določale točne ukrepe glede politik, ki jih želijo na tem področju. Še enkrat naj pozdravim dejstvo, da je predlog komisije želel razrešiti nekaj izzivov, ki jih imamo v cestnem prometu, namreč socialno-ekonomska in okoljska vprašanja in to že v predlogu eurovinjeti. Menim, da je večina predlaganih sprememb, predlogov sprememb, torej, takih, da se želi izogniti potencijalnim administrativnim stroškom za država ali dodatnim stroškom, nepoštenim dodatnim stroškom za prevoznike. To je moje sporočilo v imenu Didre Klun. Najlepša hvala, gospod Vim van de Kamp, da ste prebrali to sporočilo. Mislim, da vam je res uspelo. Gospod Ertok dobi besedo, zamenjal bo gospod Tapardel. Hvala lepa vsem, v enakih razmerah sem. Gospod Tapardel ni danes, zato moram prebrati njeno stališče. Drage kolegice in kolegi, kot porčavka v senci SND se strinjam z načeli, ki jih izraža komisija, namreč, da mora davčno vprašanje odražati uporabo infrastrukture, spodbujati pa tudi bolj učinkovite in bolj čiste operacije. Pozdravljam predlog komisije, da bi storili nadaljne korake v tej smeri. Strinjam se, da potrebujemo več orodij za spodbudo na rošvo infrastrukturo in zmanjšati onesnaževanje, hrup in zastoje. ni še dovolj ločno besedilo, ker še vedno nimamo zaenkrat takih sistemov, da bi eh, dejansko izkoriščali sistem, ko onesnaževalec plača. Zato moramo storiti to. Najprej, mislim, da moramo znižanje minimalnih dejatev za eh, težka tovorna vozila odobriti le, ko imamo tudi že uveden sistem po preloženih kilometrih. To se izogiba dvojni obremenitvi, pa tudi neravnovesju za nacionalne in lokalne proračune, ki so včasih odvisni tudi od tako, ki jih poberajo od lasnikov vozil. Drugič, kar se tiče časovnega razporeda za to znižanje, mislim, da moramo še prav posebno pozornost nameniti, kako bo to vplivalo na administracijo vsake države članici. Zato je predlog komisije za znižanje samo petih letih nekaj, kar ni dovolj pragmatično ko nimamo jasne predstave, katera vozila bodo predmet tega. In to bi nesorazmerno vplivalo na države, ki se zanašajo na cestni promet. Ko to pravim, pa seveda mislim, da moramo najti pravo ravnovesje med uvedbo plačila po razdalji, obdavčitve vozil in časovnega razporeda, v katerem bi to kar najbolje izvedli. Ta premik. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Ertuk. Gospod Rike. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, ne vem, kaj naj še dodam. Kot je povedal Vim, ni bilo veliko predlogov sprememb. Obdržali smo večino elementov predloga komisije, smo pa se spustili eh, tako kot pri. Eh, Eurovinetah, eh, v filozofske razprave o pomembnem eh, vidiku, po mojem eh, imenu, kar se tiče eh, svobode držav članic, kar se tiče načela subsidijarnosti. Govorili smo o možnosti za harmonizacijo, tudi tehnološko harmonizacijo, brez da bi prejudicirali izbiro, kar je seveda zapleteno, zato ker je možnosti več in ta sprememba uredbe eh, omogoča manevrski prostor. Nekateri predlogi sprememb niso nujno eh, odraz našega stališča, je pa to poskus, da zagotovimo veliko eh, večino. Upoštevamo tudi usmeritev direktive o jerovinetah, spoštujemo načelo subsidarnosti, Eh, spoštujemo liberalizacijo, spoštujemo načelo uh, eh, subsidijarnosti za države članice. Zagotavljamo tudi ustrezne prihodne rešitve, eh, ne zgolj na politični ravni, ne zgolj na zakonodajni ravni, ampak tudi na tehnološki ravni. To besedilo ne bi smelo biti problematično za našo skupino. Hello. Najlepša hvala, gospod Rike. Gospod Dalunde. Hvala lepa, predsedujoča, še enkrat. Govorim o imenu kolega Kramerja, ki ga žal danes ni tukaj. Nekaj kratkih pripomp, če smem, kar se tiče prilogo smem, ki smo jih uložili. Najpomembnejše z našega vidika je, da imamo obdavčitev za vozila, ki bo pomenila zeleno tranzicijo. Želimo si trajnostnega sistema na cestah. Ko govorimo o davčnih vprašanjih, moramo po eni strani imeti davčno urejeno vprašanje, ki je povezano s težo vozil. Ne smemo imeti takšno ureditev, ki bi bila boljša za težo vozila. Imeti moramo ureditev, ki nam bo pomagala spodbujati lažje vozila, kajti ta imajo manj emisij, kar se tiče delcev in so manj škodljiva za cestno infrastrukturo. Za vseh vidikov torej takšno obdočitev si želimo, da torej spodbujamo prava vozila. Seveda pa moramo obdavčitev povezati tudi z okoljskim vplivom vozil. Ljudje morajo imeti spodbude za kupovanje bolj zelenih vozil, ki manj škodujejo okolju. Prav tako pa želimo zagotoviti, da bomo imeli spodbude za raziskave, inovacije. Želimo si, da proizvajalci izdeluje vozila, ki podajo pozitiven prispevek k zelenemu, k zeleni tranziciji. Lepo. Najlepša hvala, gospod Delunde, gospa Kiljonen. Hvala lepa. Sodelovanje je bilo odlično s poročevalci Senci, pozdravlja naša poročevalka Senci, predvsem zadovoljna je z rešitvami, ki jih imamo, da ni kompromisnih predlogov. vsi lahko torej tako glasujemo, počakamo na končni rezultat. Hvala. Merci beaucoup, madame Kleden. Monsieur Peter Lundgren. Najlepša hvala, gospa Kilon in gospod Lundgren. Ja, hvala lepa. Zdi se, da tisti, ki so najbolj prizadeti z okoljskimi vidiki, tovrnjaki. Zavzemam se za nekaj, kar bi bilo prednostno. Naprimer, na švedskem imamo sistem, ki temelji na 24 metrih, tako imenovani megatovornjaki. Velik tovornjak kot je tak, ima manjšo plivno okolje kot ostali tovornjaki, ki se upravljajo po EU. Gre za vprašanje pritiska, tlaka in če imate to 24-metrsko vozilo, potem onesnažujete manj kot eh, poprečen evropski tovornjak, kakorkoli že. Ključnega pomena je, da pomislimo na okolje, govorimo o prevozu blaga. Najboljši način za prevoz blaga pa je, da bi naložili kar največ tovora na vsako vozilo. To je najboljši način. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Najlepša hvala, gospod Lundgren. Gospod Ležva, izvolite v imenu komisije, kakšno je vaše mnenje o tem poročilu. Izvolite. Uh, first, uh, Najprej mislim, da je pomembno, da se spomnimo na cilj predloga. Ne, da bi države bile obvezane, da znižajo davek. Damo jim pa možnost, da znižajo davek kot spodbudo za to, da se odrečejo davkom in da pridejo na zračunavanje po kilometru. Poročevalka bi rada poenostavila predlog komisije. To smo si zabeležili v našem predlogu. Podajamo možnosť znižovania dávkov postopoma v petých korakých. Prečo ako pa by to želi storiti v samo enem koraku? Da bi zakaj ne? Ampak potem ne razumemo, zakaj poročevalka potem v svojem predlogu spremembe omogoča zniževanje davko zakaj, pet let potem, ko bo stopila veljavo nova direktiva. Če bi naj poenostavili, zaenkrat dobro teče, moramo dati prožnost državam članica, da znižajo davke kar se da hitro. Če je torej v enem koraku, potem bi dejal od začetka veljavnosti nove direktive, ne pa po petih letih. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Ležvo. Monsieur... Najlepša hvala, gospod Ležvo. Gospod Pim van de Kamp, beseda je spet vaša. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Najlepša hvala, predsedujoča. Predal bom eh, vsa uh, sporočila poročevalca v senci, oziroma poročevalka v senci, poročevalki gospe Kljune. O tem postopku, ki naj bi imel en, en korak ali dva koraka, kot predlaga komisija, se bom pogovoril z njo in potem bomo kasneje tudi dobili rešitve. Hvala. Hvala le vote se déroulera le 24 mai. Tudi o tem poročilu bomo glasovali ob 9.24. Eh, maja. Nadaljevali bomo s poročilom gospoda Salinija in beseda je spet vaša, gospod Wim van de Kamp, ker gospoda Salinija prav tako ni z nami. Izvolite, ste njegov glasno govornik. Mike. Predsednica, hvala lepa. Kolega Salini ni mogel priti, ker se zdi, da je prišlo do stavke v Italiji. Ni zmogel priti pravčasno. Pa še enkrat bi želel prebrati izjavo nekako od kolegov. Upam, da se boste strinjali z njegovim pristopom. Predlog prenove direktive EETS je bil objavljen s komisije lani maja v okviru prvega svežnja o mobilnosti. Skupaj svežnjem na ravni EU. Govorimo o predpisih in regulativi. Revizija direktive, direktive ima dva glavna cilja. Po eni strani govorimo o vprašanju pomankanja medoparabilnosti med eh, sistemi za pobiranje cestnin. V naši prenovi pa želimo medoparabilnost sistemov narediti bolj očinkovito. Zaenkrat stanje ni tako imamo raznolike sisteme in ne zmorejo komunicirati. EETS bi naj olajšal čezmejno potovanje in tako podprl prost pretok blaga in ljudi. Ta namen lahko dosežemo, če bomo definirali vlogo vsakega akterja in jim dali jasna navodila, kar se tiče tehnologij, ki jih uporabljajo. Drugi glavni cilj je, da se direktiva ali te vprašanja pomankljivih plačil. Zaenkrat ne. Ni omogočena izmenjava podatkov o registraciji oziroma državami članicami za pobiranje mm, cestnin. Pomankanje na ravni EU takega sistema znaša 300 milijonov evrov na leto. Želimo si pravno podlago, kot je to predlagala komisija v eh, svoji prenovi. Da bi dosegli te ambiciozne cilje, skupaj s poročevalci Senci, smo se pogovarjali o osmih kompromisnih predlogih sprememb po najbolj pomembnih temah direktive. Dosegli smo že dogovor glede večine, še prav posebno glede poročanja o frekvenci in izmenjavi podatkov. Razprava pa še teče glede nekaterih ključnih točk, kot je obseg direktive z vključitvijo urbane mobilnosti in vloge tudi sistema INPR. E Vendar pa sem pripričan, da bomo dosegli dogovor tudi glede teh točk na našem zadnjem sestanku s poročevalci v Senci naslednjo sredo. Potem bom podal nov osnotek z večino predlogov, ki so jih poročevalci v Senci podali. To bom storil kar se da hitro. Zato točnih davkov še nimamo teh novih kompromisih. Bomo imeli tudi nove kompromise glede odstavkov, ki so povezane z odločitvami. Hvala lepa še enkrat za plodno sodelovanje v celotnem postopku. Ja, jaz je pozabil množino, pa sem to dodal kolegi. Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Najlepša hvala, gospod Wim van de Kamp. Gospa Sehnalova, izvolite.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 Mislim, da imamo dobro podlago za uvedbo medoperativnega sistema za plačevanje cestnin. Zelo raznolike sisteme imamo trenutno, ki se uporabljajo za te transakcije in vse to ne bo v prilogi, ampak v osrednjem besedilu. Potem samodejno prepoznavanje registerskih tablic. To je gotovo tudi zelo pomemben element. Slišali smo, da bomo naslednji teden imeli še en sestanek s poročevalci v Senci, potem se bomo pogovorili o izmenjavi informacij čezmejno. V tem trenutku seveda čakamo še na zadnje spremembe. Razen tega pa upam, da bo sestanek naslednji teden nam pomagal pri nadaljem delu. Najlepša hvala za vaš komentar. Gospod Van Mildeburg. Najlepša hvala in se upravičujem, da sem zamudil del te razprave, namreč tako hitro ste napredovali po dnevnem redu, da sem mislil, da imam še več časa. Razprava med poročevalci v senci z poročevalcem je zelo dobra, nimamo velikih političnih razlik. Veseli me tudi, da smo eh, uspešno tukaj spremenili določene pomembne aspekte, s katerimi bomo zagotovili večjo pravno varnost tukaj. Namreč tudi eh, ponudniki storitev morajo natančno vedeti, kakšne obveznosti imajo. Žal nam ni uspelo prepričati vseh glede tega, kako nujno je, da se tehnologije opišajo v prilogi, saj bi bilo to veliko laže, kot da se to kasneje spremen, sprejema preko postopka komitologije z izvedbenimi ali eh, delegiranimi akti. Namreč eh, na tak način potem nimamo dovolj časa, da bi pravočasno sprejeli te nove tehnologije, ki so omogočene na trgu. To je še vedno pomembno vprašanje, o katerem upam, da bomo razpravljali. Pomembno pa se mi zdi in večel, vesel sem, da je poročevalec v kompromisnih predlogih sprememb. Eh, v besedilo vključil avtomatično prepoznavanje registerskih tablic, namreč eh, cestninski sistemi lahko to zelo dobro uporabijo in postanejo bolj učinkoviti. Na tak način pa je potem tudi lažje čezmejno urejati te zadeve, tako da se čezmejna izmenjava informacij pri neplačilih poenostavi. Ta dosje je zelo tehnično zahteven, in upam, da bomo v sredo na našem zadnjem sestanku poročevalcev v Senci dosegli dogovor, tako da bomo lahko zaključili s tem dosjejem. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Dalunde. Hvala lepa. Hvala lepa za vse, kar smo slišali. Hvala lepa poročevalcem Senci za dobro upravljeno delo to je zelo pomemben dosje. Morda se včasih zdi nekoliko tehničen, kajti veliko dežel in mest ima različne pristojbine za mesta in različne države. Zato potrebujemo medoperabilnost. Vedno bolj moderna družba smo, živimo v enem mestu, študiramo morda v drugi državi, če že ne v drugem mestu. In imeti moramo med operativne sisteme, ki zmorajo komunicirati. Prav tako pa moramo uporabiti vse te podatke za ustrezne cilje. Torej je varnost podatkov tudi zelo pomembna. Prav tako pa je. pomembno to, da se v prihodnosti manj uporablja avtomobile in bolj javna prozna sredstva. Hvala lepa. Runde. Najlepša hvala, gospod Darunde. Gospa Kiljanen, izvolite. Kiroksija, puhajohtaja. Hvala lepa, predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Naš poročevalec v senci lepo pozdravlja, sodelovanje je bilo odlično. Na kratko bi želel povedati pa tole. Kompromisi se zdijo spremljivi in mislim, da, je, da so to dobre povratne informacije porčevalcu in drugim porčevalcem senci. To lahko spremljamo, da ni idealno, ampak je pa zelo blizu temu Najlepša hvala. Gospa Kiljonen. Gospod Lundgren, izvolite. Ja, miljö, ja, det låter ju vackert. Hvala lepa. Da, seveda. Vsi najprej pomislijo na okolje, to je že jasno. Morda sem edini tukaj v tem odboru, ki, vozi, eh, ki se vozi z električnim vozilom. V bistvu me najbolj zanimajo motori. Ni torej tako enostavno navadnemu človeku reči, da je potrebno spremeniti vse navade. Samodejno prepoznavanje tablic. To pomeni, da ne bomo imeli francoskih, nemških in drugih registrskih tablic. Ker ja, drugače bomo vedno imeli težave s tem. prišlo bo seveda tudi do prevar, ko se bo kupovala tablice na internetu in se jih potem uporabljajo pri vožnji. Meri pa bomo torej celo vrsto vozil, kjer registrske tablice ne bodo v enotni bazi podatkov in potem bo to oteženo. Potrebujemo nadzorni sistem, ko bo naprimer možno ustrezno nadzirati tudi francoske registrske tablice v tujini. Ne pa, da se bo to zaopšlo. Najlepša hvala, gospod Lundgren. Sedaj pa se obračam k komisiji. Gospod Ležo, izvolite, beseda je vaša. Eh, eh, Od zadnje izmenjave mnen marca bi rekel, da se je ta dosje dobro razvijal, ne samo v parlamentu, ampak tudi v svetu. Zadnja delovna skupina smo imeli prejšnji teden. Besedilo je bilo stabilizirano, napovedi so dobre. Tudi za 7. juni za svet, za promet. Kar se sebine tiče, dve pripombi. Prvič, trdo smo delali s poročevalcem, pa tudi sekretariatom Trana, da bi našli pravo ravnovesje med določbami, ki bi jih morali vključiti v direktivo, pa tudi ne bistvene elemente, ki jih lahko vključujemo v izvedbene odločitve komisije. Naprimer, kar se tiče nagrajevanja ponudnikov kot del, ki je bistven, ki mora biti v direktivi. To je seveda zelo pomembno. Pomembno je, da vsi ti elementi, ki smo jih prepoznali, najdejo svoje mesto v poročilo tako da bo to podlaga za trialog s svetom. Druga pripomba, ta je bolj kritična, gre za predlog spremembe poročavka, da bi avtomatsko prepoznavanje na registrski tablici izključili iz tega obsega. Komisija je proti temu izuzetju, kaj ti tak sistem odigrava pomembno vlogo, vedno pomembnejšo vlogo na področju cestninjenja. Ne? in mislim, da bi bila to zamojena priložnost, če bi ta sistem izključili iz eh, področja medoperabilnosti. Tako da pozivamo poročevalca, da vključi ponovno to tehnologijo v direktivo. Poleg razen tega pa mislim, da smo na pravi poti s tem, da se je za glasovanje v vašem odboru. Najlepša hvala, gospod Ležva. Gospod Wim van de Kamp, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedojoča. Tudi pri tem dosjeju bom seveda vse komentarje predal kolegu Saliniju. Tudi ta eksplicitni poziv Evropske komisije, da bi vključili tehniko samozanejnega prepoznavanja registrskih tablic, bom posredoval gospodu Salinijo. Upam, da so sedaj prisluhnili tudi eh, strokovnjaki, ki pomagajo gospodu Salinijo in sekretarjat, tako da ne bom pozabil kakršnega koli od eh, teh komentarjev. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naj spomnim, da bo glasovanje o tem poročilu potekalo 24. maja od 9. ure naprej. Veliko časa imamo sejo koordinatorjev. Naj bi začeli malce pozneje, nekateri koordinatorji še niso z nami, nažalost, tako da bom prekinila sejo, ponovno pa se bomo videli v dvorani ob 5.30. Da, tako kot po urniku. Se vidimo. No, morda bi lahko začeli sejo koordinatorjev malce prej, če želite rečemo o petih, je to bolje? A, gospoda Teličke ni. Nošment, to pa ne bo šlo. No, potem pa bomo morali počakati do 5.30. Se vidimo.